točka danes je poročilo Matijas z naslovom Financiranje raziskav in inovacij v Evropski uniji. Gre za prvo razpravo na današnjem dnevnem redu. Kot razumem, niste vsi zainteresirani za to, da bi ostali v dvorani. Zato bi prosil, da če že odhajate, odidete čim hitreje in čim tiše, da se ne pogovarjate tukaj v dvorani. Toliko, spoštovani kolegi. Ali je to kakšno postopkovno vprašanje? Gospod predsednik. Eh, Seveda, ostal bom tukaj, to ste mi že rekli in eh, vašem navodilu bom sledil. Ko smo govorili o obiskih, mislim, da bi bilo dobro, da se včasih ozrete na levo ali desno, tako da boste videli, če se kdo želi priglasiti k besede, da uporabi tudi beli karton. Vem, da je zelo eh, težko gledati na levo ali desno, ampak včasih se res moram truditi, da pritegnem vašo pozornost, tako da res upam, da si boste. Eh, da se boste ozrli na levo ali desno, in sam bi se priglasil k besedi pri postopku KHDI. Hvala lepa. Zagotovo bom to upošteval. S tem začenjamo torej razpravo, v kateri prosim gospod Marizo Matijas, da prevzame besedo. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, dragi kolegi. Najprej bi se želela zahvaliti vsem za zelo dobro sodelovanje pri pripravi in izdelavi tega poročila in predvsem bi se želela za to zahvaliti, ker je to potekalo v izredno težavnem obdobju in sicer v času poletnega premora, v katerem so se vendarle vsi izkazali pripravljenje za sodelovanje pri pripravi kompromisov in zato lahko danes razpravljamo o tem poročilu. Ravno tako bi želela izreči zahvalo poročevalcem iz različnih odborov za njihova poročila ki, in mnenja, ki so vključena v končno poročilo. In preden se lotim same vsebine, bi se želela tudi izrecno zahvaliti nekaterim poslancem iz odbora ITRE, ki so mi dejansko stali ob strani, zato se jim izredno zahvaljujem. Torej, tukaj govorimo o okvirnem programu za raziskave in inovacije v obdobju po letu 2013. Že veliko krat smo o tem razpravljali tudi z gospo komisarko in po mojem mnenju imamo sedaj priložnost, da okrepimo tiste um, močne točke raziskave in inovacij v evropskem kontekstu. Poleg tega pa je treba povedati, da nek skupni okvir za financiranje raziskav in inovacij ne more biti uresničen samo tako, da se štejemo različne sodeločne strani eh, k temu programu. Eh, ne moramo samo eh, prišteti ehm, različne inštitute in programe in se šteti ehm, stroškov in zneskov, ki bodo temu namenjeni. Ne, mi potrebujemo neke jasne cilje in usmeritev za uresničevanje tega predloga, ki se ponuje. Zato je treba najprej opredeliti glavne cilje. Mislim, da sredstva, ki jih imamo na voljo, mm, uporab, moramo uporabiti predvsem za tri namene. Prvič, za okrepitev zmogljivosti naših raziskovalcev. Evropski raziskovalci so najpomembnejši in največ vreden vir, ki ga imamo na voljo. In, um, To je tisto, v kar moramo najprej vlagati. Drugič, potencial našega prebivalstva, ki se kaže na področju raziskav. Na tem področju imamo največ uspeha in zato eh, ne smemo izpustiti iz rok nekaterih glavnih področjih, na katerih je Evropa na prvem mestu, tudi družbene vede tukaj eh, mislim. In um, pri tem moramo ohraniti našo prednostno ulogo. In tretjič, eh, trg, ki bo usmerjen za, v skupno in v doseganje skupnega dobrega. In zato potrebujemo ta skupni okvir, ki bo vsem omogočal nadaljevanje izvajanja raziskav in ki bo omogočal inovacije v tem um, odločilnem trenutku, kakršnega živimo danes, ko nas pesti ekonomska in finančna kriza. In zaradi tega eh, bi želela posebej izpostaviti pomen strukturnih skladov in kohezijskih skladov, saj moramo zagotoviti predvsem to, da bodo pogoji dela za evropske raziskovalce eh, takšni, da bodo eh, poenostavljeni, da bodo raziskovalci lahko delali in da ne bodo oni sami poskusni zajčki v naših administracijah in zaradi naših birokratskih ovir. In predvsem na tak način jim bomo lahko zagotovili, da bodo stopili na pot odličnosti. Takšna Evropa uh, je Evropa, ki si jo predstavljamo in za katero se zauzemamo, gospa komisarka. Zagotoviti moramo, da v konkurenčnosti, kakršna se kaže na področju inovacij in raziskav, zagotovimo neko zdravo konkurenčnost in da bomo pri tem um, tudi upoštevali kohezijo in konvergenčnost uh, za celotno Evropo. Hvala lepa. Kolik. Hvala lepa, spoštovani kolega. Spoštovana kolegica. V imenu komisije, prosim zdaj, da spregovori gospo Majre Guggen-Quinn. Beseda je vaša, izvolite, gospa komisarka. Uh, Hvala lepa za to priložnost, da se oglesim pred vami. Tudi jutri bomo govorili o zeleni knjigi in ko govorimo o splošnem strateškem okviru za to področje, bi rada tukaj čestitela gospe poročevalki za odlično zelo koristno delo in tudi zato, da je to pripravila v tem trenutku, zato da se bo lahko komisija seznanila s tem, kaj eh, lahko storimo v kontekstu tudi svežnja 2020. Eh, zahvalila bi se tudi, bi se tudi eh, vsem eh, tistim, ki so sodelovali v imenu drugih odborov. Pokazali ste izjemen interes za prihodni program za konkurenčnost in eh, za raziskave gre za zelo eh, smiselne zadeve v okviru stališča torej, eh, eh, leta 2020. Vse to bo prišlo v naslednji finančni okvir, ki se začne z leto 2014. In komisijin predlog za to obdobje, ki je bil sprejet junija, predvideva 18 milijard evrov do leta 2020 po, na podlagi cen 2011. Gre za proračun, ki naj bi uh, spodbudil raziskave in oblikovanje delovnih mest, gre za ambiciozne, a realistične eh, poglede. In eh, to, kar se zdaj ulaga, je recept tudi za uspešno delo v prihodnje. Komisija je tukaj pokazala, da je resnično zavezana temu, da ambicije okvira 2020 dejansko izpolnimo. Tu si želimo zagotoviti, da bo financiranje raziskav in inovacij bolj učinkovito, lažje dostopno in da bo imelo tudi boljše rezultate. Zelena knjiga nam je pokazala, da kako lahko na praktičen način to dosežemo. Več kot 1300 odgovorov smo dobili na vprašalnike, deležniki pa so poslali tudi kakšnih 750 konsolidiranih eh, dokumentov o svojem stališču. Eh, Gospod Matijas in vsem ostalim poslancem, ki so sodelovali tukaj, bi želela se še enkrat zahvaliti in čestitati, ki so torej sodelovali v tem eh, posvetovalnem procesu. Vse to pa je pokazalo vsem deležnikom, da evropske inštitucije delajo skupaj, da sodelujejo zato, da bi dosegali skupne cilje. Glavna vprašanja iz vašega poročila so tudi tista, ki so bila zastavljena v našem postopku posvetovanj in tu lahko rečemo, da bo vse to treba in da bomo upoštevali v naših prihodnih načrtih. Naj nekaj povem o tem, kaj vidimo do leta 2020 in je, naj, naj povem, kaj je še posebej zanimivo za Evropsko eh, komisijo. Ko govorimo o skupnem strateškem okviru, ko govorimo o približevanju inovacij in raziskav, eh, seveda govorimo o tem, da bi pokrili celotno verigo tukaj Želimo si učinkovitega financiranja, hkrati pa moramo oblikovati ustrezne uh, poti do odličnosti za tisto, kar se že odvija v obstoječih programih, kar pa bo seveda stvar predvsem strukturnih skladov. Raziskovalci morajo več delati in se manj ukvarjati z administracijo. Poenostavljanje je torej ena od bistvenih zadev stališča uh, dogajanja do leta 2020 potrebujemo tudi neko kontinuirano politiko uporabo, za uporabo ustreznih inštrumentov. To pa še posebej zadeva sodelovanje, eh, eh, raziskovalno sodelovanje v okviru ustreznih inštitucij, Marie Curie in tako naprej. In tu si želimo seveda pripeljati financiranje blizu tistemu, kar je potrebno na potre področjih, kot so podnebne spremembe, zdravje in tako naprej. Končno bi rada povdarila, da je poročilo Matijas eh, eh, vključuje kar nekaj zadev, ki so bile zapisane tudi v poročilu Karvaljo, v poročilu Mrki in, in v odri eh, poročilu, torej v teh poročilih, ki so bila že predstavljena. Vsekakor si tu želimo neke koherentnosti, nekega nadaljevanja in v veliko pomoč nam je vse to, ko pripravljamo zakonodajo za dogajanje do leta 2020. For... Hvala, gospa komisarka. Rad bi se vam opravičil, ker sem napačno izgovoril vaše ime. Pravilno izgovoriti vaše ime je vse prej kot enostavno. Karl Haglund bo spregovoril v imenu odbora za proračun. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Ko govorimo o sklepih tega poročila, lahko povem, da se tudi odpor za proračun popolnosti strinja z vsemi predlogi. To se bo pokazalo tudi jutri, ko bomo o poročilu glasovali. Tudi komisarka je pripravila in predstavila strateški okvir, ki ga lahko podpremo vsi. Nujno je, da zagotovimo ustrezen finančni okvir, da v tem projektu sodeluje tudi Evropska investicijska banka, kar nam omogoča načrtovanje v prihodnosti. To je vse dobro, po drugi strani pa moramo razlikovati med štipendijami in krediti. Ravno zato moramo poskrbeti, eh, da tukaj ne vlada zmeda. Kar zadeva strategijo 2020, vsi zelo dobro vemo, da nimamo dovolj eh, sredstev za raziskave, eh, ki bo na voljo v naslednjem finančnem okviru. Ravno zato moramo izkoristiti kohezijske sklade, tudi eh, druga sredstva financiranja. Če se to ne bo zgodilo, se bomo pravzaprav izpostavili nepotrebnemu tveganju. Najlepša hvala. Gospa Lara Komi v imenu odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. Hvala, gospod predsednik. To poročilo izpostavlja številne pomembne vidike, ki jih je treba primerno upoštevati in sicer koordinacija različnih programov za raziskave in inovacije, kohezijski skladi, pri katerih je treba okrepiti ulogo eh, vlad na nacionalnih in regionalnih ravneh. Poleg tega bolj so potrebne bolj fleksibilni postopki in um, določitev določenega dela proračuna za mm, mlade podjetnike in podjetnice uh, se tukaj predvideva eh, pod višjimi standardi. Zato bi želela izpostaviti tudi to, za kar se sama zauzemam, in sicer ta voucher za inovacije, ki pomeni nek eksperiment, akreditacijo na podlagi voucherja, tako da bi se podjetja laže približala temu, kar se pričakuje od njih na ravni tehnološkega razvoja in inovacij. In tako bi omogočili tudi univerzam in in inštitutom, da bi se eh, bolj konkretno vključili tudi v produktivne procese. Zadnjega govornika, gospoda Winklera, še ni v dvorani, zato bomo dali besedo gospodu Čovanju Laviji. Hvala, gospod predsednik. V imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja se oglašam. V tem odboru smo ravno tako želeli poudariti pomen raziskav za celot celoten eh, agroživilski sektor. Raziskave ne razumemo samo v smislu zmožnosti doseganja rezultatov v laboratoriju, temveč tudi v zmožnosti doseganja rezultatov na prostem, na polju, tako da bi našli odgovore za državljane tega sveta. Vemo, da se povečuje število prebivalstva in to pomeni, da se bo do leta 2050 eh, popraševanje po živilskih proizvodih povišalo za 70 odstotkov in na to povečuje vprašanje bomo morali znati odgovoriti tudi z raziskavami, ki bodo morale podpreti zahteve in podpre, potrebe eh, tudi po čistem okolju. Torej, potrebujemo take raziskave, ki bo vodile tudi k upoštevanju okoljskih standardov in k zmanjševanju CO2. -ja. Hvala. Najlepša hvala. Kolega Joanis Cukala, semen odbora za ribištvo. Hvala, gospod predsedujoči. lahko povem, da sedaj nadomeščam kolega Valencu, ki žal ne more danes biti z nami na plenarnem zasedanju. Ko govorimo o poročilu, lahko ugotovimo, da je izjemnega pomena za politiko inovacij in raziskav v Evropski uniji. V tem poročilu smo izpostavili, katera sredstva bi lahko uporabili na področju raziskav in kje bi pravzaprav lahko zagotovili finančni okvir. Žal moramo ugotoviti, da velika večina držav še ne namenja tri odstotke BDP-ja za raziskave, razvoj in inovacije. Ravno zato lahko ugotovimo, da se na tem področju oblikuje Evropa dveh hitrosti. Na eni strani Evropa raziskav ne pomeni zgolj raziskav na področju visoke tehnologije, ampak pomeni, da moramo podpreti tudi raziskave na področju ribištva. Ravno ribištvo je področje, katerega smo v preteklosti zanemarjali, čeprav bi lahko z raziskavami zagotovili konkurenčnost ribiškega sektorja. To je bistvenega pomena, če naj bi ribištvo v skupnosti preživelo. Najlepša hvala. Omenili ste gospoda Jaroslava Valenso, ki danes ni mogel spregovoriti na plenarnem zasedanju, zato bi rad eh, povedal, eh, da sem v soboto obiskal kolega v bolnišnici. Rekel mi je, da verjame, eh, da se bo v Evropski parlament vrnil do februarja oziroma najkasneje do marca. Vse evropske poslance lepo pozdravljam.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 enakopravnost spolov, smo ugotovili, da moramo podpreti tudi ženske raziskovalke. To je bistvenega pomena, če ne bi razvili raziskovalno skupnost. To je ne na zadnje uskleno tudi s cilji strategije Evropa 2020. Ko govorimo o raziskavah in razvoju, smo ugotovili, eh, da se ženske še vedno diskriminira, vse več je stereotipov ravno, zato nimajo možnost, da dobro uskladijo družinske in delovne obveznosti. Zato moramo zagotoviti, da se na področju raziskav oblikuje ustrezna politika, da upoštevamo tudi sredstva iz kohezijskih in strukturnih skladov. Tako bomo poskrbeli za to, da bodo ženske lahko raziskovalke, da bodo lahko podjetnice, da lahko zagotovimo tudi večjo mobilnost. Tudi te instrumente moramo oblikovati, ravno tako potrebujemo ustrezno platformo za povezovanje. Pripraviti moramo akcijski načrt integracijo obeh spolov moramo vključiti v te strategije, to moramo podpreti tudi s finančnimi sredstvi. Isto velja tudi za, okvir, isto velja tudi za okvirni raziskovalni program. Najlepša hvala. V imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS, gospa Karvaljo. Gospod predsednik, gospa komisarka, naj na začetku čestitam gospe poročevalke Marizi Matija za odlično upravljeno delo in za zelo konstruktivno sodelovanje z drugimi političnimi skupinami. Z veseljem sprijema skupina EPP glavne predloge tega poročila in sicer povečanje proračuna za prihodni okvir podpiranje inovacij, koordinacija vsega tega z strukturnimi skladi in usmeritev k odličnosti ter večjo vključenost industrije in še zlasti malih in srednjih podjetij, spodbujanje eh, udeležbe mladih raziskovalcev in eh, večjih finančnih naložb. Raziskave in inovacije sta dva glavna stebra ekonomskega razvoja in ustvarjanja delovnih mest. In zato je treba temu posvetiti posebno pozornost ter povečati sredstva, ki so temu namenjena znotraj globalnega proračuna Evropske unije. Ravno tako je treba zato eh, predvideti primeren del strukturnih skladov. Prvi cilj okvirnega programa je spodbojanje odličnosti in tako moramo delati tudi naprej. Ravno tako pa je pomembno ustvariti pogoje za sodelovanje manjših enot, manjših eh, jedr odličnosti, manjših skupin eh, znanstvenikov in eh, inovativnih podjetij. Če se prizna ta bistvena vloga eh, podjetniškemu tkivu, potem se lahko res veselimo vloge, ki jo to poročilo pripisuje eh, podjetniški sferi in tudi, ki jo pripisuje v deležbi mladih v inovativnih in raziskovalnih projektih. To bo gotovo imelo zelo dobre učinke. Ravno tako je zelo pomembno to, da se Eh, olajša dostop do sredstev vsem znanstvenikom in da se jim omogoči boljše sodelovanje z drugimi znanstveniki znotraj evropskega prostora. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi gospa Hercog za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Dovolite mi, da čestitam gospe Matijas, ki je opravila izjemno dobro delo. Mislim, da je bistvenega pomena, da si zastavimo strateške cilje. V imenu socialistov mi dovolite, da izpostavim te cilje. Prvi cilj bi moral biti, da oblikujemo večletni program, da imamo 80 milijard evrov na voljo, da so to investicije, ne pa nekakšna nadomestna sredstva. To je znesek, ki mora biti na voljo in mislim, da bi morali zagotoviti še več sredstev. Potem v okviru prednostnih nalog strategije 2020 moramo oblikovati tudi dodatne prednostne naloge. Raziskave so tukaj bistvene. Govorili smo o spodbujanju zelenih tehnologij, če sedaj to želimo praktično podpreti, moramo sprejeti konkretne ukrepe na tej poti. Tretji cilj, ki ga moramo zagotoviti, upravljanje človeških verov, truditi se moramo po najboljših močeh, da naši raziskovalci o, eh, morajo zapustiti eh, svojo nacionalno državo, ampak da lahko v njej ostanejo in eh, da tam lahko opravljajo svoje delo in izkoristijo svoj talent. Potem potrebujemo novo industrijsko politiko na ravni Evropske unije. Ta politika mora temeljiti na inovativnosti. Tudi tukaj moramo zagotoviti dodano vrednost in poskrbeti moramo za vertikalno sodelovanje med različnimi akterji. Hvala. Hvala. Mislim, da gospe Ek ni v dvorani, zato dajem besedo za minuto gospodu Svinbornu. Prvovrstno raziskovalno financiranje mora temeljiti na takšnem okviru, s katerim bomo zagotovili konkurenčnost in gospodarsko rast. Podjetja veliko krat govorijo, da politika Evropske unije ni dovolj usklajena. Obiskala sem obrat v Velsu in tam se ukvarjajo s farmacevskim testiranjem in uh, tudi z matičnimi celicami. To bo dobra alternativa za testiranje na živalih, ampak potrebujemo skupna pravila na ravni vseh 27 držav članic. Obiskal me je tudi predstavnik Core Blood Research. Pravi, da bi lahko raziskovalne politike bolje uskladili, tako da bi lahko v prihodnosti imeli nekakšno podatkovno banko, da bi lahko eh, zagotovili eh, vse celice, ki bi jih stvar, ustvarili in pravzaprav hranili na enem mestu. Povezati moramo industrijsko sfero, raziskovalne inštitucije in akademske inštitucije. To mora postati norma. Če ne bi res imeli prvovrstne raziskovalne institucije, ki morajo ostati konkurenčne in ne nazadnje, moramo vedno zagotoviti strokovni pregled vseh. Grazie per un minuto. Hvala. Za minuto in pol dobi besedo gospod Lamberts. Hvala, gospa predsedujoča. Dober večer, gospa komisarka. Eh, seveda bi se morali najprej veseliti z vami zaradi tega, kar ste uspeli doseči do sedaj v tej proračunski razpravi in zlasti glede tega zneska, ki je bistveno povečan na eni strani in ki kaže, da se tukaj ugodno usmerjamo k učinkoviti um, evropski znanstveni politiki. Uh, Eh, par stvari je pa treba izpostaviti. Najprej, kar zadeva poenostavljanje. V našem odboru se nam zdi izredno pomembno, da se postopki poenostavijo, še zlasti za raziskovalce in eh, tudi za podjetja, ki eh, svoje vloge pripravljajo za komisijo in tako naprej. Torej, predvsem za nje bi morali postopki biti enostavnejši, torej usmeritev bi morala biti bolj v vidu stranke in ne. E, drugič, e, ravno tako je pomembno, da zagotovimo, da bodo rezultati naših raziskav lahko pristali na trgu in na tem področju mora Evropa storiti še veliko korakov naprej. Moramo pa se izogniti temu, da bi padli v nasprotno stran, v nek drug ekstrem in zagotoviti, da bomo bodi si potom javno-zasebnih partnerstv, bodi si potom e, neposrednih subvencij lahko uh, podprli uh, Eh, prava podjetja in ne tista podjetja, ki imajo tudi sama na voljo dovolj sredstev za naložbe. Torej, um, Na to moramo poziti, da ne bi dajali spodbud tistim, ki teh spodbud ne potrebujejo. Hvala lepa. Grazie, la parola. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod eh, Enan. Hvala, gospa predsedujoča. Unija sedaj živi v času neuspeha Lizbonske strategije, ki pa naj bi pripeljala do najbolj konkurenčnega um, gospodarstva in raziskovalne sile na svetu. Um, vendar pa bo zelo v kratkem Kitajska sama imela več raziskovalcev in več inženirjev kot uh, eh, ZDA in Evropska unija skupaj. Uh, vendarle eh, določene panoge tukaj še vedno ustrajajo na prvem visokem mestu, zlasti na področju um, letalske industrije, zato ker so le nekatere države, Francija, Anglija in Nemčija, se odločili, da bodo stvari vzeli v svoje roke in ohranjali svoj nivo. Torej, če to poročilo vendarle kaže, da so se nam začele odpirati oči, pa je vendarle um, v njem premalo. Uh, izpostavljenih razlogov, zaradi katerih smo se znašli v situaciji, v kakršni smo danes. Dejstvo je, da imamo danes premalo mladih raziskovalcev in inženirjev in da so ti premalo plačani, medtem ko pa imamo na drugi strani eh, traderje in trgo, m, borzne posrednike, ki pa zaslužijo ogromno. Eh, To gotovo niso dobri elementi za to, da bi lahko razvijali neko maso mladih raziskovalcev ehm, tako, kot smo si to zamislili. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala. Besedo dobi gospod Paška. Za minuto izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Z objavo zelene knjige je komisija predstavila vizijo in rekla, kako bo oblikovala skupni raziskovalni okvir financiranja po letu 2013 potrebujemo investicije na ravni Evropske unije, ampak poprečno je na ravni 27 držav članic samo 1,5 odstotka sredstev namenjena raziskavam in razvoju, kar pomeni, da na tem področju v politiki niso um, oblikovali dobre strateški okvir. Zato se moramo potruditi, uh, da bomo sedanji sistem izboljšali, da bomo več stavili na raziskave in razvoj ter inovacije. V tem poročilu lahko najdete celo vrsto dobrih zamisli, recimo trostopenski model, ki ga je predstavila gospa poročevalka, potem Govorili smo tudi o tem, da mala in srednje velika podjetja nimajo ustrezen finančni okvir in da ne morejo ustrezno dostopati do sredstev. Potem potrebujemo bolj enostaven birokratski okvir, potrebujemo ustvarjalnost, ki bo zaživela, tako da bodo tisti, ki so najbolj ustvarjalni, lahko izkoristili vsa sredstva, ki so na voljo na ravni Evropske unije. Ravno tako sem prepričan, da vsaka zamisel, ki lahko spodbuja evropsko učinkovitost na tem področju, eh, mora biti izpeljana čim prej. Tukaj ne sme biti ovir. Evropska unija mora še veliko stvari nadoknaditi, predvsem, če se primerjamo z manj razvitimi državami, ki sedaj bliskovito napredujejo. Hvala. La parola all'onorevole Re. Hvala. Besedo dobi gospod Reul za dve minuti. Najlepša hvala. Gospa komisarka, gospa predsedujoča, najprej bi se lepo zahvalil gospe Matija za to poročilo. Hvala tudi tistim kolegom, ki so prej pripravili ta poročila, recimo Melki s Kovaljo. Gre za nekakšno zaporedje. Tukaj ni dovolj, da sprememo zgolj politične sklepe. Dokazati moramo, da mislimo resno, ko govorimo o tem, da moramo dati zagon raziskavam in inovacijam, ker naj na zadnje je to bistveno za prihodnost Evropske unije. Ravno zato sem zelo vesel, da ste mnogi omenili tudi to, da potrebujemo ustrezen finančni okvir na tem področju. To je bistveno. Lahko povem, da bomo stvari morali dati v višjo predstavo, pogajati se bomo morali o teh zadevah in videli bomo, ali imamo dovolj moči, da zagotoviti več finančnih sredstev in ali bomo res namenili osrednjo pozornost raziskavam in razvoju. Vprašanje je, ali se bo Evropa razvijala. To je osrednjega pomena ni dovolj, da bomo lepo govorili ob nedeljah, ampak moramo zagotoviti eh, ta finančna sredstva. Potem drugič, ne bomo napredovali in mislim, da je v poročilu gospa Matijas to zelo lepo izpostavila, eh, če ne bomo teh sredstev učinkovito uporabili v praksi. Recimo ponostavljeni postopki, hitrost, vse to je nujno. Potrebujemo učinkovit finančni okvir za raziskave, potem imamo nekakšen labirint, veliko ovir, veliko preveč ovir je na tej poti. Tukaj potrebujemo poenostavljen okvir. Včasih je manj več. Manj projektov, ampak veliko sredstev, ki jih moramo zagotoviti, dodana vrednost v končni fazi veliko više. Ravno zato sem zelo vesel, da smo s tem poročilom naredili korak naprej, ki gre v pravo smer recimo Evropski raziskovalni svet, potem Evropski tehnološki inštitut. Vse to bo imelo pri tem izjemno pomembno vlogo. Ne na zadnje tudi majhna in srednje velika podjetja. Ne na zadnje pa potrebujemo konkretno rešitev. Kaj je s tistimi državami, ki so res odlične, ki se res ozirajo v prihodnost? Tukaj potrebujemo eno načelo. Potrebujemo predvsem odziv in odgovor za tiste države, ki tukaj še niso dovolj napredovali. Potem konkurenčnost. Tudi To mislim, da moramo zagotoviti. Visoke, najpomembnejše raziskovalne centre moramo oblikovati in jim dati nov zagon. To je pomembna naloga, ki pa je še vedno pred nami. Hvala. Grazie, la parola... Hvala lepa. Besedo dobi gospod Pirillo. Za minuto izvolite. E sviluppo europeo nel tempo. V času je evropski razvoj na področju znanosti in inovacij dosegel različne rezultate in pogosto so bili dobri rezultati odvisni predvsem od financiranja na nacionalni ravni. E, tudi to, da se skuša vključiti mala in srednja podjetja, jih v preteklosti ni pripeljalo do boljših rezultatov. In v skladu s tem, kar pravi kolegica Matijas v svojem poročilu, bi poenostavitev postopkov eh, in boljša koordinacija verjetno lahko pripomogla k boljšemu izvajanju raziskovalnih programov. Predvsem pa bo treba paziti v prihodnje na to, da se stvari ne bi podvajale in da bodo sredstva namenjena res na najboljši možni način. Hvala, besedo dobi eh, gospod Strejček za minuto, izvolite. Hvala paní komisařko já myslím že je zcela zjevné Hvala za besedo, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Mislim, da je popolnoma jasno, da inovacija in tehnološki napredek pomenita zagon za nadaljni gospodarski razvoj. Kljub temu pa se mi zdi, da je v tem poročilu treba razmisliti predvsem o dveh vidikih. Najprej poslovni načrt in tržni potencial sta hvalevredna koncepta, ampak zdi se mi, da to ne sme biti predpogoj za dodelovanje nepovratnih sredstev. Ko govorimo o trgu, je pomemben samo dobiček in tega se ne smemo sramovati. Dobiček ustvarja rast. Žal ste me prekinili in ne morem predstaviti druge točke. Hvala. Besedo dobi gospod Terho za minuto. Izvolite. On tietenkin eh, hyvä, että tieteeseen ja tutkimukseen panostetaan, mutta resurssia... Gospa predsedujoča, vedno je dobro, da vlagamo v raziskave in inovacije. Vendar pa raziskave ne smejo biti podvržene centralnemu načrtovanju. Ne smemo predpisovati, kje bodo potekali raziskovalni projekti. Noben organ ne sme predpisovati, kje bodo raziskovalne dejavnosti nastale. Vsak mora imeti enake možnosti, da dostopa do finančnih sredstev. To pa ne sme pomeniti da vsi dobijo isti znesek. Inovacij ne smemo zamenjevati z regionalno politiko in instrumenti podpore. Slabih projektov ne smemo podpirati v škodo dobrih in izvrstnih projektov. Drugače povedano, dobre zamisli in visoko kakovostno raziskovalno delo moramo spodbujati regionalna politika, socialna politika, prerasporeditev sredstev in financiranje na podlagi geografskih razmer samo škodi investicijam in raziskovalnim projektom. Hvala. Gospod, gospa Sartori ima besedo. Eh, gospa predsedujoča, tudi jaz bi se želela zahvaliti gospe Matijas za upravljeno delo. Sicer sem z njo sodelovala tudi pri drugih dosjejih v zvezi z inovacijami in podnarejenimi zdravili, naprimer, in vedno smo zelo dobro sodelovali na pameten način in dosegli dobre rezultate. Mislim, da je pomen, ki ga parlament in komisija pripisujeta tem vprašanjem dan danes, znak za korak naprej v našem delu. Saj smo sedaj sprejeli celo vrsto dobrih in pravilnih odločitev. Uh, To je omenila tudi gospa komisarka in to pomeni, da bomo sedaj imeli na voljo več finančnih sredstev in zato se bo parlament tudi odločno zauzemal. Eh, pa še nekaj. Ko bomo govorili o raziskavah, bomo od sedaj naprej morali vedno omenjati tudi inovacije na prvem mestu, saj inovacije pomenijo zapolnitev tiste vrzeli, tiste niše, na trgu, ki jo bo treba z raziskovalnim delom zapolniti. In še tretjič, Evropa mora še naprej ohranjati to, kar imenujemo odličnost in po drugi strani tudi nameniti delež svojih sredstev za raziskave, ki bodo bližje Eh, njenim državljanom eh, na kraju samem, torej znotraj malih in srednjih podjetij in tako naprej. Saj eh, taka genialna ideja, ki je bila vedno značilna za naš svet, za svet raziskav in odkriti, Eh, izhaja ponavadi vedno ravno iz tega okolja. Tako da mislim, da bo to delo, ki je sedaj pripravljeno, eh, moralo biti sedaj dopolnjeno, dokončano in to bo možno samo s pomembno finančno injekcijo in tudi s tem, da bomo omogočili bolj prožne in hitre postopke. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Enciu doamnă comisar noul cadru strategic comun propus prin simplificarea procedurilor și creșterea. To, kar naj bi dobili za poenostavitev postopkov in s transparentnostjo, nam bo omogočilo, da bomo bolj odprti za projekte in za ustrezno financiranje teh projektov. Rad bi tu podaril naslednje. Stvari se morda manj, eh, o tem se manj morda govori, vesel pa sem, da je gospod Reul eh, eh, o tem nekaj vendarle spregovoril. Evropska unija na ravni držav članic eh, je priča velikemu zaostanku, eh, eh, kar se tiče eh, industrijske infrastrukture eh, in tako naprej. In o tem, ko govorimo, torej ta eh, okvirni eh, okvir financiranja se na. Eh, se eh, nanaša na zadeve, zaradi katerih bi prišlo do še večjega zaostanka in zaradi tega je trebi, treba pospešiti sodelovanje med državami članicami in seveda okrepiti financiranje za to, eh, in zato, da bo torej financiranje iz kohezijskega sveda dodatek k tistemu, kar že obstaja. Države članice, ki so torej zdaj v zaostanku, morajo dohiteti druge in imeti dostop do ustreznih finančnih sredstev za svoj razvoj in, in inovacije. Grazie, Hvala. Beseda dobi gospa Ford. Za minuto izvolite. Hvala. Strinjamo se, da če financiramo raziskave, potem se bomo zaprstavili določenim izzivom, kot je dobava z vodo, energetski izzivi. Veliko krat dobre zamisli niso zaživele, ostale so le v laboratorijih in skoristili so jih drugi. Zato spodbujanje raziskav in razvoja lahko spodbuja tudi gospodarsko rast. Če bomo sodelovali z industrijo, smo kot eh, evropski investitor investitorji lahko zagotovili dodano vrednost. Podpreti moramo pa tudi majhna in srednje velika podjetja, tudi posameznike. Vedeti pa vseeno moramo, da imajo vodilne inštitucije univerze tukaj osrednjo vlogo. Odličnost je bistvena. Evropska unija lahko dopolnjuje financiranje držav članic, ampak ne sme jih omejevati. Poenostavitev je bistvenega pomena. Potrebujemo več raziskav, manj birokracije. Gospa komisarka, Srečala sem se s številnimi znanstveniki v moji regiji pretekli teden. Govorili so o tem, kaj je s strokovnim pregledom, ali je to res neodvisno, ko govorimo o posameznih sektorjih. Temu se moramo bolj posvetiti. Potem manj financ oziroma več financ je dobro, ni pa dobro, da samo izpostavljamo določene številke, ki jih kar naenkrat izpostavimo, ne da bi imeli dejanske podlage. Hvala. Grazie, Hvala. Besedo ima gospa Jordan Cizel. Izvolite tudi jaz bom najprej spregovorila o financiranju. izgleda da se vsi strinjamo da se mora proračun za raziskave povečati. Um, danes sem že večkrat slišala da osemdeset milijard evrov pomeni znatno povečanje proračuna vendar pa se sama s tem ne strinjam kajti sedmega okvirnega programa ne moremo neposredno primerjati z osmim okvirnim programom osmi okvirni program namreč vsebuje vse tisto kar je v sedmem okvirnem programu poleg tega pa še evropski inštitut za inovacije in tehnologijo eh, potem tudi eh, program za inovativnost in konkurenčnost potem eh, raziskave ki so trenutno pod drugimi proračunskimi vrsticami pa verjetno še tudi kaj drugega. če bo v pogajanjih prišlo do zmanjšanja predloga finančne perspektive potem povečanje sredstev za raziskave ni evropska prioriteta o kateri sicer tako radi govorijo tudi predstavniki v svetu. E, drugič rada bi spregovorila o nesorazmerni geografski porazdelitvi ponavadi se ponudi odgovor da je pač to zaradi tega ker je glavno merilo za izbor projektov znanstvena odličnost. s tem ni nič narobe oziroma tako je prav ampak znanstveno odličnost moramo definirati tako da bo le ta veljala tako za majhne kot tudi za velike projekte kajti znanstvena odličnost ni le značilnost velikih več milijonov težkih projektov pogosto jo lahko najdemo tudi v majhnih projektih in take bi moral podpirati prihodnji okvirni program tretjič je pa dejstvo da obstajajo razlike v raziskovalni kakovosti med državami članicami in tudi med regijami. strinjam se da je potrebno te razlike med obstoječim stanjem raziskovalne kakovosti in raziskovalno odličnostjo zmanjšati s projekti iz strukturnih skladov. in še zadnja stvar podobni so rezultati analize dela evropskega raziskovalnega sveta ercj tudi tu gredo projekti praviloma v večje države članice in na bolj znane univerze. nekdo od raziskovalcev mi je dejal da trenutno stanje kaže da bi se program moral imenovati fame in ne ideas. merila bi morali spremeniti tako da ima najpomembnejšo vlogo ideja kvalifikacije raziskovalca pa morajo biti take da zagotavljajo izvedbo projekta. Hvala. Besedo dobi gospa Cikau za minuto. Izvolite. Uh, Soočeni smo s krizo. Imamo namreč pred sabo instrumente, s katerimi lahko ponovno spodbudimo delovna mesta, kreiranje delovnih mest in uh, industrijsko rast. In zaradi tega je treba zadeve tukaj poenostaviti. Gre za to, da imamo ustrezno koordinacijo programov, ki že obstajajo v Evropski uniji, v državah članicah, krati pa nam mora to omogočiti, da bomo našli ustrezne rešitve za demografske spremembe, za to, ki, ki jih moramo trajnostno urejati in uh, uravnovešeno urejati tudi zadeve v zvezi z našimi viri. Pri tem je treba pod, podpreti tudi uh, stanje v majhnih in srednje velikih podjetjih. Poenostavitev in pa zmanjšanje administrativnih ovir sta bistveni zadevi za to, da bomo lahko ponovno spodbudili gospodarsko rast. Finančna sredstva, dodatna finančna sredstva za aplikacije, kot so recimo projekt Galileo in tako naprej, ki morajo dobro delovati, so ravno tako pomembne. Hvala lepa. Grazie, la parola all'onorevo. Hvala. Besedo dobi gospod Marcin Kijevič. Za dve minuti izvolite. Pani predsedujoča, pani komisar, na vstempih hotel bom se reči. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, rad bi se zahvalil poročevalki za kompromisno delo, ki ga je opravila v Evropskem parlamentu se strinjamo z idejo, da je treba spodbujati raziskave in inovacije. In sicer na tak način, da bodo izpeljane v strateškem okviru in v interesu izboljšanja evropske, celovite evropske konkurenčnosti na svetovni ravni. Prav tako smo veseli za misli o uh, poenostavljanju postopkov, vidimo pa nekaj sveda razlik tukaj med državami članicami z različnimi ravnmi uh, financiranja inovacij in raziskav in z različnimi ravnmi dostopa do akademskih virov. kar nekaj prepada je med tako imenovanimi starimi in novimi državami članicami, ko govorimo o teh zadevah. In poenostavljanje in harmonizacija postopkov sta nekaj, kar je pravi korak v pravo smer in sicer v smer skupnega, preglednega evropskega raziskovalnega prostora. To je zagotovo v interesu vseh držav članic. Tu je treba dodati še, da nizka raven zastopanosti nekaterih regij lahko, da jo lahko torej presežemo s tem, da se izboljšajo standardi, kot je naprimer eh, povezovanje potencijalov po teh regijah. Tu je zanimivo čezmejno raziskovanje in čezmejna inovacija, ampak se gotovo bomo o tem še govorili. Hvala. Grazie. La parola all'onore. Hvala. Besedo dobi gospod Koreja, dekampuš, za minuto, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, gospa komisarka, želel bi čestitati gospe Marizi Matijaš za to poročilo. Pomen skupnega okvira za inovacije in raziskave presega zgolj znanstvene namene tega okvira. To je danes glavni inštrument strategije Evropa 2020, strategije za ustvarjanje novih delovnih mest in konkurenčnosti. In zato potrebujemo program, ki bo bolj obsežen in ki bo imel več ambicij. Pomembno je spodbujati znanstveno odličnost in na ta način podpirati gospodarsko dejavnost na področju inovacij in raziskav. Tukaj do sedaj nismo bili dovolj dobri. In sedaj je treba v teh eh, naporih, prizadevanjih za poenostavljanje postopkov iti bistveno dlje in pri tem morda zagotoviti, da bo Evropa dejansko Evropa ene same hitrosti in da bomo. Eh, razlike med posameznimi državami članicami ublažili in Evropa pri tem ne sme imeti neuspeha. Hvala lepa. Grazie. Mi sembra che l'onorevole Toi Hvala. Zdi se mi, da gospe Toja ni v dvorani in tako se bomo sedaj lotili postopka CatchTI. Pritegnite pozornost predsedujočega. 12 govornikov se je prijavilo k besedi in če se boste držali odmerjenega časa, boste vsi dobili besedo. Najprej gospa Antonesko, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada čestitela gospej Matijaševi za odlično poročilo. Kljub eh, krizi so usmeritve na področju raziskav in inovacij zelo obetavne. Seveda pa moramo marsikaj storiti, še posebej stališča držav članic, ki so tu uh, omen, ocenjene kot, mod, kot skromne. Imamo tu velike razlike pri financiranju med državami članicami in te razlike se odražajo tudi pri sodelovanju v sedmem okvirnem programu. Zagotovo potrebujemo skupni strateški okvir in ustrezen mehanizem, kot mehanizem, ki bo omogočil neko uravnovešenje takšne situacije in ki bo spodbudil raziskave in inovacije v vseh 27 državah članicah. Vsi napori do sedaj očitno niso bili dovolj, čeprav je bilo veliko narejenega, dobre inštrumente imamo za spodbujanje gospodarstva, ampak potrebujemo nove pristope. Vse to pa mora biti prioriteta tudi za novo programsko obdobje. Hvala lepa. Grazie, la Gospod Kelly ima besedo. Hvala, predsedujoča. Kar veliko zanimivih stvari smo slišali danes tukaj in vesel sem eh, tudi tega, kar je povedala gospa komisarka. Bi pa radi podali nekatere stvari. Namreč ta vikend smo se pogovarjali z različnimi akteri po, sveti, po svetu, ki so nam govorili o ekonomski krizi, ampak seveda to moramo rešiti kratkoročno, hkrati pa potrebujemo tudi veliko več delovnih mest dol, na dolgi rok. In raziskave in inovacije so tukaj zelo pomembne, zato mislim, da ima komisarka povsem prav ko govori o tem, da moramo poenostaviti, poenostaviti postopke, da potrebujemo ustrezen mehanizem za vključeno žensk in mladih na ta področja in še posebej rekla je, da moramo biti blizu uh, družbam izzivalkam. Ustrezne raziskave potrebujemo o eh, stvareh. Eh, torej, nič nam ne koristi, če imamo zanimive raziskave o nekaterih čudnih uh, področjih, moramo se osredotočiti na pomembna področja. Hvala, gospa Besesku. Hvala, gospa predsedujoča. Raziskave, izobraževanje, inovacije so temeljni elementi konkurenčne in močnega gospodarstva. V teh težkih razmerah so bistvene zato, da znova spodbudimo ekonomijo na trajni, trajnosten način. Zato je zelena knjiga komisije zelo pomembna, toliko bolj, ker prihaja v pravem trenutku. Vidim, da je veliko govora posvečenega temu zmanjševanju zaostanka nekaterih držav članic. Za mojo državo je to zelo pomembno, kajti Romunija ima, eh, pozna številke, ki so tukaj zelo eh, nizke, eh, precej niže od evropskega povprečja in sicer po več, pri večini kazalnikov, ko govorimo recimo o končnih rezultatih Eh, eh, kar se tiče inovacij, ima Romunija je bist, več kot polovico pod povprečjem Evropske unije. Pomembno je, seveda, pomembno je tudi sodelovanje eh, med regijami, ki omogoča izmenjavo najboljših praks in tu ima Romunija nek predlog, namreč da se ustanovi v okviru projekta Donava Črnomorje, da se tu ustrezno ukrepa. Hvala, gospod Rubik. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad čestitev gospe poročevalki. Komisarko pa bi prosil, da ko govorimo o proračunu, potem smo tukaj nekoliko bolj zahtevni in ambiciozni. Uh, Sedaj imamo 80 milijard, prej smo jih imeli 15 milijard, ampak eh, številni drugi programi so bili ravno tako vključeni v ta projekt, tako da je neto znesek nekoliko nižji. Ravno zato se sprašujem, ali bi lahko tukaj zagotovili eh, več stvari, ko govorimo o lastnih virih sredstev, recimo, da bi tako rešili problem emisij CO2, -ja. ali ne bi bilo dobro, eh, da tukaj skupaj z nacionalnimi finančnimi ministri pripravimo skupne programe, tako da bi imeli evropsko dodano vrednost, dejavnost in eh, samo tako bi lahko dobil denar. Recimo segrevanje ozračja, potem emisije CO2, tukaj potrebujemo raziskave in inovacije in potrebujemo spremljevalne ukrepe. Gospa komisarka, ali bi bili pripravljeni prevzeti vodilno vlogo v teh pogajanjih, ali bi lahko oblikovali tiste projekte, ki imajo evropsko dodano vrednost ali bi tukaj zagotovili eh, več sredstev poleg okvirnega raziskovalnega programa. Ker ne na zadnje CO2 in emisije, to je resen problem. Potrebujemo nov zagon, potrebujemo nov pristop, predvsem to velja za majhna in srednje velika podjetja, ki jih moramo vključiti. Tudi oni lahko zagotovijo ustrezne produkte in storitve, tako da bi lahko res zagotovili, da bi strategija 2020 zaživela v praksi. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Baldassarre. Hvala, gospod Baldasare. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija se premika prepočasi na področju znanosti in ne zmore doseči vodilnih ZDA in Japonske. 27 držav članic. Um, namenja zgolj 2 odstotka BDP-ja za znanost in raziskave na mesto predvidenih 3 eh, odstotkov. In zato pozdravljam eh, ta namen Evropske komisije za eh, novo zakonodajno podlago in eh, za razpravo o povečanju sredstev, kot je dobro spostavila v svojem poročilu tudi gospa Matijas. Eh, tudi ta vseevropski sklad, s pomočjo katerega bi lahko spodbujali raziskovanje na evropski ravni, je bistvenega pomena. Zato pozdravljamo to predvideno podvojitev sredstev namenjenih za področje raziskav in razvoja v prihodnjem finančnem obdobju. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima gospod Matula. Gospa predsedujoča, povečanje učinkovitosti na področju raziskav in inovacij je bistveno. Ampak najprej pa potrebujemo tu srezna sredstva za to, da bomo lahko ta cilj dosegli na meč 3 odstotke BDP-ja za raziskave in inovacije po Evropski uniji do leta 2020. Tu so še vedno velike ovire, namreč obstajajo zaradi tega, ker na ravni vlad in ustreznih regionalnih eh, organov imamo različne, raznolike, fragmentirane strategije in marsikaj se podvaja. In zaradi tega je skupni eh, okvir, okvir za to področje bi lahko popravil financiranje Evropske unije na tem področju, zato da bi imeli bolj jasne, pregledne, preproste strukture ki bi bile bolj učinkovite in bi nam omogočale, da ustrezne finančne instrumente tudi dobro uporabimo. To pa bi nam potem omogočilo, da na ravni držav članic in tudi regij in, in eh, lokalno pridemo do ustreznega financiranja. Cilj tukaj mora biti privabljanje zasebnih, eh, zasebnega financiranja, spodbujanje eh, dela in oblikovanja majhnih in srednje velikih podjetij in tako naprej. Hvala lepa. Lola, Hvala. Besedo ima gospa Gutierrez. Hvala, gospa predsedujoča in hvala tudi gospe Matijas za to poročilo. Rada pa bi ustrajala na par točkah pred gospo komisarko in sicer projekti. Potrebujemo veliko malih projektov in vanje morajo biti vključene tudi številne male univerze. Na to človeški veri. Uh, Eh, ti projekti bi morali vključevati tudi program štipendij, zato da eh, bo lahko dovolj štipendistov se izobraževalo v tej smeri. Eh, bojim pa se, da ti programi predvsem želijo podpirati številne stavbe, katerih je že tako ali tako preveč v Evropi in ne samih človeških virov. Pozdravljamo pa tudi to namero po poenostavitvi postopkov. Ta poenostavitev mora namreč potekati na transparenten način in to v samih državah članicah. Glede na to, da bodo te dobivali sredstva, se morajo tudi zavezati za popolno preglednost uporabe teh sredstev. Torej, gospa komisarka, če boste to sprejeli, se bomo tudi mi zauzeli za to. Hvala. Dank u wel, voorzitter, commissaris. Eh, mijn complimenten aan mevrouw. Hvala lepa. Komisarka, najprej eh, seveda čestitke poročevalki, ampak ko govorimo o bogatstvu eh, in, in eh, novih priložnostih, ne pa o krizi, to se nam včasih dogaja namreč zaradi tega, ker se zdi, da agenda o inovacijah dejansko ni ravno na eh, najvišjih eh, po, eh, pomembnih mestih. Eh, gospa komisarka, verjamemo, da pri vas je, ampak ni pa za vsakogar to največja prioriteta. Eh, gre za to, da si želimo oblikovati dejansko nekega podjetniškega duha, spodbuditi podjetništvo in deliti bogatstvo, ga omogočati njegovo širitev. Ne, ne gre le za raziskave. Seveda potrebujemo tu ustrezno eh, poenostavitev, več dostopa do virov, manj birokracije eh, in čim več spodbud za majhna in srednja velika podjetja. Ampak kot je že bilo rečeno, gospa komisarka, morda eh, tu ne gre za vaš portfelj, ampak gre za to, da ustvarimo ustrezen notranji trg in ustrezen strateški okvir za vsi skupaj v državah članicah in na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala, gospa Dančila. Hvala, gospa predsedujoči. Predsedujoča, vsi vemo, da ima Evropska unija velike cilje, za, da, da, bi eh, povečala, eh, da bi prišla torej do 3 odstotkov BDP-ja do leta 2020 za eh, raziskave za znanost. Vendar vse države članice tega ne bodo uspele storiti in zato mislim, da tu potrebujemo nek strateški pristop, celovit pristop in sicer v kontekstu strategije EU 2020. Zato, da bodo investicije tako zasebne kot javne ustrezno delovale mislim, da je evropski, eh, evropski pristop, pristop komisije tukaj, da bi moral povezati sinergije, ki obstajajo v skupnem okviru na tem področju. Eh, tudi stališča strukturnih skladov, stališča kmetijstva, zato da bi dejansko imeli celovito strategijo, ki bo pokrivala vse obstoječe programe in da bomo tako spodbujali raziskave in inovacije tudi na regionalni ravni, zato da bomo izboljšali konkurenčnost in zmogljivosti inovacij v državah članicah. Hvala lepa. Hvala. Gospa Maner. Komisijo, jaz sem. Ensiks, haluan. Hvala lepa, predsedujoča, gospa komisarka. Eh, čestitele bi poročevalki za izjemno pomembno poročilo. Ko govorimo o raziskavah in inovacijah, eh, ne smemo nikoli pozabiti, da gre za, ustanova, eh, za nova delovna mesta, gre za povečanje evropske konkurenčnosti. Da bi pa do tega prišli, moramo biti boljši, moramo imeti boljše raziskave. Eh, eh, poslovni svet mora postati del raziska, raziskovalnega sveta in hkrati je treba zagotoviti, in, da bodo ljudje vedeli, da je treba investirati v raziskave na najvišji ravni. Vlagati moramo tudi v praktične inovacije in tu mislim predvsem, in, in pa ko govorimo o financiranju, obstajajo različne zadeve, ki jih lahko storimo, da bomo odprli zadeve na tem področju. Imamo strukturno financiranje tudi, ki ga lahko uporabljamo za te namene, kar pomeni, da moramo zmanjšati pragove za okvirni program oziroma za financiranje v njegovem okviru. Hvala. Hvala, gospod Obermajer. Hvala, gospod predsedujoča. Poštevati moramo celotni življenjski eh, cikl, ki gre od zamisli do končnega produkta. Tukaj lahko ugotovimo, da druga eh, faza, torej proizvodni cikl, je v veliki meri bil preseljen v Azijo. Zato moramo mi temeljiti na raziskavah, trženju in inovacijah. Če želimo ohraniti ta standard, potem moramo zagotoviti več sredstev za raziskave in razvoj. Ali imamo tukaj dovolj inovacijskih zmogljivosti ali ne? Če se tukaj ne bomo pomagnili v pravo smer, ne bomo nikoli poiskali rešitev iz recesije. Zdaj lahko gotovimo, da je priporočilo in poročilo dobro, ampak govorimo o projektih, ki je tako pomemben kot Galileo. Tukaj potrebujemo ustrezne nove proračunske vrstice, ki morajo biti ločene. Potem raziskave in inovacije. To moramo podpreti tudi strukturnimi in kohezijskimi skladi, ampak potrebujemo sinergijo na tem področju. Vse investicije moramo ustrezno izrabiti, ampak tudi nacionalne države morajo napisati domačo nalogo. Ravno tako potrebujemo ustrezne standarde kakovosti tudi na področju izobraževanja. Najlepša hvala. Grazie, la parola all'onorevole Brons. Gospod Brons. Thank you. It's self-evident that research and development. Jasno je, da eh, moramo olajšati raziskave in razvoj in inovacije. Toliko bolj so pomembne, ker so naše ekonomije pod udarom nelojalne konkurence. če želimo tekmovati s temi porajajočimi se ekonomijami, moramo imeti ustrezno podlago. Ampak seveda koristi takšnih raziskav pa ne bodo učinkovite, če jih ne bomo zaščitili z ustreznim patentnim sistemom, najbolje seveda v okviru držav članic. Nova gospodarstva na Daljem vzhodu in tako naprej eh, kopirajo in, in kršijo patentne pravice. JCB tukaj uh, je, en, je eno od podjetij, ki je bilo že obsojeno zaradi, zaradi kopiranja in vse to uh, je bilo, njihovi proizvodi, ki so bili kopirani, so bili predstavljeni tudi na sejmu v Minhnu. Hvala lepa. Grazie, ultimo intervento, l'onorevole Ver. Hvala in še za konec, gospa Vertman. Hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Tudi sama bi rada čestitala gospe Matija za pripravljeno poročilo. Evropa je najbogatejša regija, ampak lahko gotovimo, da ZDA, Japonska in države Brika investirajo veliko več v raziskave inovacije. Ko govorimo o investicijskem ciklu v Evropski uniji, je tukaj prišlo do porasta, ampak če ne bi do leta 2020 dosegli cilj. 3 odstotkov BDP-ja za raziskave, moramo ugotoviti, da samo šest držav namenja raziskavam več kot 2 odstotka BDP-ja. Ravno zato tukaj moramo upoštevati socialne in družbene vidike raziskav in razvoja in to je nujno. Predvsem pa moramo posvetiti pozornost majhnem in srednje velikim podjetjem. Tudi ženske raziskovalke moramo spodbujati in zagotoviti enakopravno obravnavo med spoloma. Hvala. Grazie, ora la parola al Hvala. Sedaj dobi besedo gospa komisarka Gegen Queen. Izvolite. <clears throat> Najlepša hvala. Lahko povem, da je razprava bila zelo dobra in eh, naj se odzovem na vprašanje gospoda Rubika in ostalih, ki ste me spraševali o proračunu. Seveda to je pristojnosti eh, sveta in parlamenta in lahko povem, da bo parlament pomemben zaveznik, ko bomo zagotovili več sredstev. Naj vam na kratko predstavim, kako bi organizirali strategijo 2020 na področju raziskav. Tukaj moramo imeti tri temelje, ki so usklajeni s prenosnimi nalogami Evropska strategija 2020. Najprej odlično za znanstvene raziskave, to je prva podlaga, potem druga podlaga. Zapostaviti se moramo družbenim izzivom, opredeliti moramo tiste izzive, ki so že izpostavljeni strategiji 2020, potem tretja podlaga, industrijska podlaga, podpreti moramo raziskave, podjetja in inovacije. Vem, da to ni usklajeno s tremi stopnjami ki, je, ki jih je izpostavila gospa Matijas v poročilu, ampak verjetno se boste strinjali, da so cilji isti in tudi pomenski vidiki ravno tako. Imeli bomo standardiziran postopek, ki bo poenostavljen, imeli bomo enotna pravila in standarde, kar pomeni, da bomo racionalizirali scheme financiranja, imeli bomo enoten nabor pravil. Projekti se bodo začeli prej, zagotovili bomo zunanje izvajalce. Potem pa manj bo upravnih bremen za izvajalce, potem povračilo stroškov bo poenostavljeno ravno tako. Tukaj bomo upoštevali tudi to, da bomo imeli računovodske standarde, ki bodo enoviti, ravno tako bomo imeli pavšalne zneske. Ko govorimo o izboru projektov, ti projekti bodo lahko se začeli prej. Ravno tako bomo zagotovili svetovalne storitve, imeli bomo tudi enoten portal vse na enem mestu. In vse to bo podprto in predstavljeno tudi v nacionalnih jezikih. Ravno tako bomo imeli eh, možnost, eh, da se to uskladi z programom Horizont 2020, ravno tako bomo to uskladili s strukturnimi skladi. V okviru programa Horizont 2020 bomo temeljili na odličnosti, ne, na, ne glede na to, iz katere države članice bodo ti projekti potem graditev zmogljivosti, ravno tako bomo imeli možnost upravičenosti projektov iz posameznih regij. Potem Evropske, Evropski sklad eh, za regionalni razvoj, tukaj moramo ravno tako zagotoviti odličnost. To so temeljna načela in komisija bo sedaj pripravila konkretne predloge. Pripravili jih bomo in predstavili do konca tega leta. Seveda brez vašega poročila ta strategija ne bi bila celovita. Lahko povem, da vse točke, ki jih je izpostavila poročevalka, bomo upoštevali tudi mi. To bom storila tako jaz, kot tudi moja, moje službe v prihodnjih mesecih. Najlepša hvala. Grazie, komisarja. Adesso la parola. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa dobi za konec besedo še gospa poročevalka Matijas. Za dve minuti izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in gospa komisarka. Želela bi se zahvaliti, da vse vse prispevke, ki smo jih slišali v tej razpravi in ki so bili zelo zanimivi in želela bi povedati še to, da je jasno in zahvaljujem se tudi vam, ki ste to poudarili, da je naš parlament že pri celi vrsti poročil, ki zadevajo področje raziskav in inovacij, kot so bile ja poročila od D. Marques in druga. Torej, v vseh teh poročilih je parlament usmerjen vedno v isto smer. In mislim, da je treba te usmeritve parlamenta upoštevati, tudi glede na razpravo, ki smo jo slišali. In zato bi želela, da bi dejansko komisija to upoštevala in da bi upoštevala to usmoritev naše hiše demokracije, saj Raziskave in razvoj predstavljajo področje, ki je eno pomembnejših področji skupaj s kmetijstvom in kohezijo. In e, to je področje, ki je bistvenega pomena za povečanje zaposlovanja in sicer predvsem za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. In tukaj gre tudi za priložnosti za mlade, mlade raziskovalce, povsod po Evropi, tudi to je bilo izpostavljeno in zato so vse to elementi, ki uh, se nam zdijo pomembni. Gospa komisarka dobro ve, kako se pri tem zauzemamo tudi za ukrepljeno vlogo malih in srednjih podjetij. V zvezi s tem smo prišli do nekega kompromisa in sicer te Evropske banke za financiranje malih in srednjih podjetij. In predvsem, kadar govorimo o namenjanju javnofinančnih sredstev, se moramo vprašati, zakaj so dejansko namenjena ali za mm, rast samih podjetij ali zato, da bodo ta podjetja dejansko uh, ustvarjala in prispevala k področju znanosti in inovacij. Najlepša hvala. Grazie, la discussione è chiusa. Hvala lepa, razprava je zaključena. Glasovali bomo o tem jutri ob 12.30. Sedaj pa imamo na dnevnem redu priporočilo gospe Kopa o trgovini s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi med Evropsko unijo in Palestino.